Ja, kolegen in kolegen, wir starten mit den Abstimmungen. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, začenjamo z glasovanjem. Točka 9 na dnevnem redu. Gre za 6. svetovni forum v vodi, ki bo v Marseju od 12. do 17. marca. Imate vsi svoje glasovalne kartice? Da. Vse deluje. Potem glasujemo o prvem odstavku, predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem prvi odstavek, predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 Zdi se, da je sprejeto. 13 za, proti, vzdržani sprejeto. 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 15 za, preverjamo 14. Glasujemo. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 22 za, 17 proti. Preverjamo 15 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 17 za, proti vzdržani zavrnjeno, 18. Se upravičujem, sprejeto, pravi predsedojoči, 18 za, proti, vzdržani, sprejeto, 19, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno drugi del za proti vzdržani tudi zavrnjeno. Tako, sedaj pa 20 za proti vzdržani sprejeto, 21 za proti vzdržani sprejeto, 22 za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri je bil odmaknjen. Tako da sedaj štiri, za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto, 5 za, proti, vzdržani sprejeto. In sedaj še končno glasovanje elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 48 za, nič proti in nihče se ni vzdržal čestitke. Autorjem. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Gre za glasovanje o živilih namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom in živila za posebne zdravstvene namene. Tukaj pa bo zadeva nekoliko bolj zapletena in resnično se moramo osredotočiti na naše delo. najprej pa še napoved. Imamo glasovanje v svežnju pri tej točki, torej pri točkah, kjer smo ali za ali proti in ki so skozi vse sobesedilo. Tako smo se odločili, da bomo potem glasovali v svežnju. To je nenavadno, vendar pa tako smo se dogovorili s poročevalkom in s poročevalci v senci. Potem so po dogovoru s pravno službo. Naslednji predlogi sprememb. bili razglašeni za nedopustne. Tako, sedaj pa še poročevalka. Prosim. Obis, Se upravičujem, poslušala sem še tolmačenje. Tako dajte mi eh, nekaj minut, kajti imeli smo izmenjavo mnen, ne pa o predlogih sprememb. Seveda bi se rada zahvalila vsem kolegom, poročavcem v senci, za to čudovito besedilo sedaj. Mislim, da si res zaslužil zahvalo. 13 eh, konsolidiranih predlogov sprememb imamo. Hvala lepa gospodu Šliterju, Juti in ostalim. Šliter je bil edini moški poročevalec v senci. To besedilo, glede živil namenjenim dojenčkom in manjim otrokom in živila za posebne zdravstvene namene, je potrebno, to veste, 13 kompromisnih predlogov v tem besedilu nam dovoljujejo, da navedemo tiste prednostne naloge, ki so najpomembnejše in ki so jih eh, izrekli tudi kolegi med razpravo. Naj bom je denata. kontroverznost glede glutena in alergije povezane z glutenom. Veliko je tega ne samo v Italiji, čeprav gre za italijanski lobby. Veliko ljudi v veliko državah je prizadetih zaradi tega. In pravni okvir na evropski ravni bi morali spremeniti, poenostaviti to je to. Na začetku je bil predlagan korak nazaj. In eh, svet se mora to ogledati. Komisija pa govori o zdravstvenih eh, trditvah in pravzaprav ne nudi prave zaščite tistim, ki so zboleli. Konsolidirani predlog 7, označevanje, prezentacija, oglaševanje za proizvode, kot so živile namenjene dojenčkom in majhnim otrokom. Tukaj si želimo enake zaščite glede označevanja za vse. 12. Konsolidirani predlog. Ne strinjajo se vsi z njim, vendar pa gre za prepoved oglaševanja. Tukaj obstaja klasična delitev v parlamentu in v odboru. Razumem pomisleke, predvsem romunske, zavedam se težav, prav tako vem, da. imamo potem tudi v devetem prelogu pesticide, nekaj, kar deli. Potem imamo tudi nanomaterjale. In sedaj imamo seveda vedno več živil namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom in seveda veliko pomislekov. V tem trenutku mislimo, da ne smemo zajeti preveč zadev, tako da se moramo osredotočati na dobro opredeljeno področje. To je to. Hvala lepa. Tako, sedaj pa C1. Glasujemo, kdo je za. Proti. Vzdržani sprejeto. C2. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. C3. Za. Proti. Vzdržani. Preverjamo. C3. Glasujemo elektronsko. Hat jeder abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 32 za, 23 proti, sprejeto. C4 za, proti, vzdržani, sprejeto. C5 za, proti, vzdržani, sprejeto за, против. Vzdržani, še enkrat, C6 za, zdaj je jasno, proti vzdržani sprejeto. C7 za, proti vzdržani sprejeto. C8 za proti vzdržani sprejeto. C9 za proti vzdržani sprejeto. C10 za C10 za proti vzdržani sprejeto. C11 za za, proti. Vzdržanje. Mislim, da je sprejeto. C12. Za. Preverjamo C11. Preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 32 za, 22 proti. Sprejeto. C12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. C13 za, proti, vzdržani sprejeto. Tako, sedaj pa prehajamo kar na glasovanje v svežnju. To sem pravkar razložil. Tukaj to zadeva predloge 58 do 149. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako smo si prihranili veliko dela. Wir kommen dann zu den einzelnen. Ko, sedaj pa prehajamo na posamezne člene. Prvi člen. Tukaj imamo predlog s 57. To je pri meni stran 15. Ste vsi našli stran 15? Kdo je za? 57 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 28 za, proti. Preverjamo, ker ni bilo jasno. 28, elektronsko glasovanje. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 32 za, 27 proti. Sprejeto. Imko 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Imko 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 128 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Potem pa 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 143 za, proti. Preverjamo predlog spremembe 30. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 33 za, 27 proti. Dobro, da smo preverili. Preverjamo 143 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, ni jasno, preverjamo predlog spremembe 31. Glasujemo. Da si glasovali, konec glasovanja, 34 za, 27 proti, sprejeto. drugi člen, 144. predlog spremembe za, proti, vzdržani sprejeto, 145 za, proti, vzdržani sprejeto, imko 16 za, proti, vzdržani sprejeto, 146 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 147 za, proti, Preverjamo 146, elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 24 za, 34 proti. Zavrnjeno. Sedaj pa 147 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem imamo inko 18 in 34 predlog spremembe, ki sta identična za, proti, vzdržani, sprejeta. Sedaj pa tretji člen, 173 predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnemo. Predlog smo imeli 35 za, proti, vzdržani, sprejet. Sto petinsedemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto oseminsedemdeset za, proti, sprejeto. Sto devetinsedemdeset, sto enainosemdeset za, proti in inko 19 za proti. Vzdržani sprejeto. ITRE 17 za proti. Vzdržani sprejeto. 180 za proti. Vzdržani zavrnjeno. Inko 20 za proti in Inko 21 skupaj za, proti, vzdržani sprejeto. Prosim. 177 bi odpadel, postal brezpredmeten, ker smo sprejeli nek drug predlog spremembe. Da, da. Tako, 38 za proti, vzdržani sprejeto. ITRE 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 39 za, proti. Vzdržani zavrnjeno potem 183, 184 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 185 za, proti, vzdržani, preverjamo. 185. 185. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 31 za, 28 proti. Sprejeto. 186 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 192 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. preverjamo 192. Ste si glasovali, konec glasovanja. 24 za, 34 proti, zavrnjeno. 189 za, proti, enaka večina, zavrnjeno. 196. 196. Za. Še enkrat. Glasujemo o predlogu spremembe 196. Za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 44 za, proti vzdržani. Preverjamo, ker ni bilo jasno. 44 elektronsko glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 33 proti, zavrnjeno. Imko 24 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 209 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Istre 19, itre 19 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Imko 25 za, proti, vzdržani sprejeto. 214, 220, 221 in ITRE 22. Kdo je za, proti, vzdržani in zavrnjeno. Preverjamo te štiri predloge sprememb. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 33 za, 29 proti, sprejeto. Tako. Sedaj pa 215 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 217, Renate Zomer, za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto osemnajst, dvesto dvaindvajset, dvesto triindvajset in itre triindvajset. Glasujemo vseh skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem 226, 234 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 219 in itre 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. Preverjamo. 219 in ITRE 21. Preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 24 za, 37 proti. Potem 49 in ITRE 25 sta identična za proti. Vzdržani. Sprejeto. 238 za proti. Vzdržani zavrnjeno. IMKO 26 za, proti, vzdržani sprejeto, ITRE 24 za, proti, vzdržani sprejeto. Potem je bil predlog smembe, ki ni bil dopusten. Okay, Potem prehajamo na 50 ustni predlog spremembe za proti vzdržani, sprejeto. Dvesto dvainštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno, dvesto enainštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno, dvesto triinštirideset za, proti, proti, vzdržani sprejeto, 244 za, proti, sprejeto, 245 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 246 za, proti, vzdržani. vzdržani. Preverjamo. 246. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 33 za, 28 proti, sprejeto. 247. 247. Za. proti, vzdržani, zavrnemo. Dvesto triinpetdeset z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvesto štiriinpetdeset za proti, vzdržani sprejeto. Enainpetdeset, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto preverjamo. Prvi del predloga spremembe 51. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 24 eh, za 37 proti, vendar pa ravno kar so me obvestili, nismo pazili prvi del je brezpredmeten, tako da smo glasovali za manj. Sedaj drugi del, o tem pa moramo glasovati. Z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. 249 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 250 za. proti, vzdržani sprejeto, 251, preverjamo 250. Ste si glasovali, konec glasovanja, 32 za, 30 proti, sprejeto. 251 za, proti, vzdržani, sprejeto, 252 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto dvainpetdeset, preverjamo, glasujemo. 252. 252, preverjamo elektronsko. Ste si glasovali, konec glasovanja. 33 za, 28 proti. 256 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 257, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 258, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 259, 260, bomo glasovali skupaj, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjena. 261, kdo je za? Proti, vzdržani, Zavrnjen. Potem pa glasujemo 52. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Glasujemo skupaj od 263, 265 in 267. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Glasujemo skupaj o 53, 54. Kdo je za? Proti? Ozdržani sprejeda. Glasujemo o Dann stimmen wir nur ab über. Glasujemo o 270, predlog spremembe 270, to je za. Dvesto sedeminsedemdeset. Torej, dvesto sedeminsedemdeset. Kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjen. 277 glasov za, proti vzdržani zavrnen. 278 glasov za, proti vzdržani zavrnen. Dann geht's weiter mit dem Abänderungsantrag 2. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Zdržanje. Sprejet. Štiri. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Sprejet. Pet. Predlog spremembe pet. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Sprejet. Potem predlog spremembe 61. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Sprejet. sedem, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. Wir stimmen dann einmal ab über acht. Glasujemo o 8 in 9, torej 8 in 9 predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. Sedaj pa glasujemo skupaj o 10, 11 in 12. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjeno. Imamo kot 3. Glasujemo, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 13, poročevalka, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Želite, da to preverimo? Preverjamo o predlogu spremembe 13. Glasujemo. Um, alle kolegen in kolegen abgestimmt ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 32 za, 29 proti. 13 je torej sprejet. Sedaj pa glasujemo o 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. želite, da preverimo predlog spremembe 14. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 54 za, 7 proti. Torej, razlika je zelo velika, ampak želeli ste, da preverimo. Nadaljujemo za ITRE 5. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 17 je bil umaknen. Nadaljujemo se 84. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 86. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 18. Kdo je za? Proti. Sprejet. Je 36. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnen. 87 in 6. O njoj glasujemo skupaj. Kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejeta. 91 stimmen wir ab mit einem. Glasujemo o 81. Gospod Nenad. Mislila sem, da obstaja pravilo, da če smo proti ustnemu predlogu spremembe, da potem o njem ne glasujemo. Torej, sem proti ustnemu predlogu spremembe. Dobro, slišali smo ugovor v zvezi z ustnim predlogom spremembe, tako da bomo preverili samo izvorno besedilo. In sicer številka 81. Oziroma 91 se upravičujem, kdo je za, proti zdržanje sprejet. Nadaljujemo s 97, kdo je za, proti, zdržanje, zavrnjen. Imko 8, kdo je za, proti, zdržanje, zavrnjen. Predlog spremembe 98, kdo je za, proti, zdržanje, zavrnjen. Nadaljujemo za predlogom spremembe 100. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Predlog spremembe 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Glasujemo o 101. Kdo je za? Proti? Zdržanje. Zavrnjen. Wir stimmen ab über 102 dafür. 102. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 103. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Potem predlog spremembe 104. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Želite, da preverimo predlog spremembe so štiri, torej glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 32 za, 29 proti, nihče se ne vzdržal sprejet. 106, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 22. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 23 in 108. To sta identična predloga spremem. Glasujemo skupaj. Kdo je za? Proti. Zdržani. To bomo pa preverili. Rezultat ni bil posem jasen. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 23 za, 35 proti. Zavrnem. Sedaj pa preskočimo nekaj strani in glasujemo o predlogu spremembe 27. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeti. Sedaj pa imko 12, to je za proti vzdržani sprejt. Itrek 10, kdo je za proti vzdržani sprejt. Predlog spremembe 26 in pa imko 13, o njo jo glasujemo skupaj. Kdo je za proti vzdržani sprejeta. Sedaj pa bomo glasovali. Glasovali bomo o 119 in ITRE 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena. Želite, da preverimo 119 in 11? Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 38 za, 24 proti. Sprejet. Od tukaj pa to ni bilo posebno razvidno. Nadaljujemo s 120 in itre 12. Kdo je za? Kaj je oba sta identična, torej kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa še končno glasovanje o esnutku, elektronsko glasovanje. Glasujemo ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 61 za. Nihče ni proti in nihče se ni vzdržal. In zakonodajna resolucija, sedaj bomo glasovali še o tem, kdo je za, oziroma elektronsko seveda, torej glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 62 za in nihče proti. Nihče se ne vzdržal. Iskrene čestitke kolegici Ris. Tako je, če se samo ženske ukvarjajo z enim dosjejem. Iskrene čestitke, dobro ste upravili svoje delo. Die Kollegin Lange wünscht das Wort. Kolegica De Lange želi besedo. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Seveda želim eh, čestitati poročevalki, ampak mislim, da se ne bi smeli pozabiti zahvaliti tudi sekretarjatu, ki je bil pristojen za to glasovanje, kajte glasovalni seznam je bil izredno dobro strukturiran in hvala lepa, da ste organizirali eh, glasovalni seznam na takšen način, kajti bilo je zapleteno glasovanje, pa je vse potekalo zelo gladko. Hvala lepa tudi sekretarjatu. Hvala lepa, da ste nas na to upozorili. Zahvalil sem se ženskam, ampak eh, pri tem sem imel v mislih tudi žensko sekretarjato. Jetzt kommen wir zum Leinenreport. Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Sedaj pa točka dnevnega reda. 11. Uh, tukaj gre za revizijo šestega okoljskega akcijskega programa in določanje prednostnih nalog za sedmi akcijski, okoljski akcijski program. Začeli bomo za glasovanje. Najprej predlog spremembe. Oziroma najprej bi prosil tiste, ki ne želite več biti v dvorani, da prosim tiho zapustite dvorano. Tako da bomo lahko začeli s predlogom spremembe 14. To je za. Proti, vzdržani. sprejet. Želite, da preverimo? Dobro. Preverjamo o predlog spremembe 14. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 30 za 27 proti. Sprejeta. Predlog spremembe 16. To je za, proti, zdržani. Sprejeti predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti? Razdržani? Sprejet. Predlog spremembe 18. Kdo je za? Proti? Razdržani? Sprejet. Predlog spremembe 20. Kdo je za? Proti? Razdržani? Sprejet. Zavrnem. Predlog spremembe 19, oba za, proti, zažani. Sprejet. Potem pa kompromis 1, oba za, proti, zažani. Sprejet. Sedaj pa 24, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 27 je bil omaknen, torej 28, a zavestno kdo je za. Proti, zdržani, sprejet. 29, kdo je za. Proti, zdržani, sprejet. 31, kdo je za. Proti, zdržani, sprejet. 30, kdo je za. Proti, zdržani, sprejet. 32. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 33. Kdo je za? Proti sprejet. To je bilo jasno. Glasujemo 34. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Sprejet. To pa lahko seveda preverimo. Preverimo 34. Glasujemo. 34 torej. Es wird 33 oder 34 gewünscht. Želite, da preverimo 33 ali 34? Dobro, potem pa naredimo korak nazaj. Glasujemo o 33 in sicer elektronsko. Torej, glasujemo. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Koniec głosowania. 37 za, 23 proti. Dobro smo glasovali, vse je bilo jasno. 34, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnen. 35. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnem. 36, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnem. Kompromis 2, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Potem pa vodna navedba C. Kdo je za? torej kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Torej, uh, uvodna navedba CD nova. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 23 za 35 proti. Sedaj pa ITRE 18. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnen. Predlog so domembe 42. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. Potem pa 43. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnen. Predlog so domembe 44. Kdo je za? Proti. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Sedaj pa 45 o dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 46 za ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? proti. Vzdržanje. Sprejet. Potem pa nadaljujemo s 47, kdo je za. Proti. Vzdržanje. Sprejet. 48, kdo je za. Proti. Vzdržanje. Zavrnjen. 49, kdo je za. Proti. Vzdržanje. Zavrnjen. 50, kdo je za. Proti. proti. Zdržan je zavrnen. 51, kdo je za? Proti. Zdržan je sprejet. 53, glasovanje po delih. Glasujemo o prvem delu, kdo je za? Proti. Zdržan je sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti. Zdržan je zavrnen. Sedaj pa glasujemo 54. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 55. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Glasujemo o 58. Kdo je za? Pro, proti? Vzdržani? Sprejet. 57. Po delih Kdo je za prvi del? Proti, vzdržani, zavrnen. Drugi del? Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa 59, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. 61, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis 3. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejet. Sedaj pa 129. Eh, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Glasujemo o predlogu spremembe 67, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. 68, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Litre 21, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 4, kdo je za? proti vzdržani sprejet. Sedaj pa 76 z ustnim predlogom spremembe, če se s tem strinjate. Aha, I had. Sem proti ustnemu predlogu spremembe. Dobro, potem pa glasujemo samo o izvornem predlogu spremembe, brez ustnega predloga spremembe. Kdo je za izvorni predlog spremembe? Torej, prosim, da dvignete roke. Kdo je za? lahkoti, vzdržanje, sprejet. Sedaj pa kompromis pet, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejet. Itre sedem, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejet. Predlog spremembe 85. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprehit. Kompromis 6. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. ITRE 23. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnen. Sedaj pa konsolid. Tirani, predlog spremenbe sedem, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. Želite, da to preverimo? Dobro. Preverjamo konsolidirani predlog spremenbe sedem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 32 za, 28 proti. Sprejet. Sedaj pa glasujemo o. 95, kdo je za? Glasujemo o 95, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen? Glasujemo o 97, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet? ITR 12, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen? 99, kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. 100, kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Sedaj pa nadaljujemo sa kompromisom 8. Kdo je za kompromis 8? Prosim, da dvignete roke. Proti? Vzdržani? Spred. Sedaj pa 106. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 107 za ustnim predlogom spremembe. Ali ste, ali mm, ste za mm, ta predlog spremembe za ustnim predlogom spremembe? Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Sedaj pa Glasujemo o predlogu spremembe. 108, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 109, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 110, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 112, kdo je za, proti, zdržani, zavrnen. 113, za, proti, zdržani. Zdržani. Sprejet. Kompromis 9. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. Sedaj pa 118. Kdo je za? Glasujemo 118. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 114. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Preverjamo 114. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 31 za, 30 proti. Torej sprejeto. Čestitke, gospod Šnelhard. Nadaljujemo. 120 za.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 Potem glasovanje po delih. Dan Jurgsen, 123. prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 124 za, proti, vzdržani, sprejeto. 125 za proti, vzdržani, sprejeto. 126 za, proti, vzdržani, sprejeti. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 128 za, proti, vzdržani, sprejeto. 130 za glasovanje po delih prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. 130 za, proti, vzdržani, sprejeto. 131 preverjamo, elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 31 za, 29 proti. Sprejeto. Nadaljujemo z 132 za, oziroma 133 proti, zdržani, zavrnjeno. 135 za, proti, zdržani, sprejeto. 136 za proti, vzdržani, sprejeto, 137 za, proti, vzdržani, sprejeto, 138, 138 za, proti, vzdržani, sprejeto, 139 za, proti, vzdržani, sprejeto, 140 za, proti, vzdržani, sprejeto, 140 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 141 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 142 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 143 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 143 bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 30 za, 29 proti. Izkušeno oko je prosilo za kontrolo. Sedaj pa konsolidirana sprememba 10, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. Preverili bomo konsolidiran predlog spremembe 10 elektronsko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 31 za, 28 proti, eno zdržan glas. Tako je konsolidiran predlog 10 sprejet. Naprej regi 3 za, proti, zdržani sprejeto. 143 za. 134 za, proti zdržani sprijeti 148 za, proti zdržani zavrnjeno. ITRE 13. Preverjamo 148, elektronsko glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 27 za, 31 proti. 2-2. ITRE 13, nadaljujemo z ITRE 13 za, proti, zdržani, sprejeto. 149 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 150 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 11 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Stržani, sprejeto. To je bilo jasno. Nadaljujemo s konsolideranim predlogom 12. Kdo je za? Proti? Stržani, sprejeto. Preverili bomo konsolidirani predlog 12. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasujemo. Konec glasovanja. 30 za, 29 proti, 3, 2. Kompromis 13. Kdo je za kompromis 13? Prosim, dvignite roko. Kdo je proti? Zdržani, sprejeto. Potem nadaljujemo s 161, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 162 za, proti, zdržani, zavrnjeno, Rigi 4 za, proti, zdržani, zavrnjeno, Rigi 7 za, proti, zdržani, zavrnjeno, vzdržani, sprejeto. 163 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 164 za, proti, vzdržani, sprejeto. 165 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 167 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Itre 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Itre 11 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del i13, drugi del gre za, proti, zdržani. Bomo preverili. Drugi del od i13, presujemo. Konec glasovanja. 34 za 24 proti. Nadaljujemo z ITRE 14, glasovanje po delih prvi del za, proti, zdržanje sprejeto, drugi del za, proti, zdržanje sprejeto, ITRE 6 za, proti, zdržanje sprejeto, 171 za, proti, vzdržan je sprejeto, 172 za, proti, vzdržan je sprejeto, 173 za, proti, vzdržan je sprejeto, 174 za, proti, vzdržan je sevrnjeno, 175 za, proti, proti, vzdržavanje sprejeto, ITRE 24 za, proti, vzdržavanje zavrnjeno, predlog spremembe 1 za, proti, vzdržavanje sprejeto, 2 za, proti, vzdržavanje sprejeto, 3 za, proti, vzdržavanje sprejeto, 4 za, proti, šest za, proti, vzdržani, sprejeto, sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno, osem v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, obzdržane sprejeto. Potem pa predlog števil. Dobro, popraviti se moram. Pravkar smo glasovali o ustnem predlogu spremembe, sedaj pa moramo glasovati o drugem delu. Glasujemo o predlogu številke 8, drugi del. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržanje zavrnjeno. Potem pa 9 za, proti, vzdržanje sprejeto. 10 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Potem pa 11, ustni predlog spremembe zelenih in glasovali bomo v dveh delih najprej v prvem delu za, proti, zdržani, sprejeto. Torej, drugi del odpade. 12. Glasovanje po delih. Prvi del. Zdaj za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del. Za, proti, zdržani, zavrnjeno predlog spremembe 13 za, proti, zdržani, sprejeto. In potem smo že skoraj da uspeli, sedaj bomo glasovali o celem besedilu, elektronsko glasujemo. Ali kolegi, apke? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 50 za, 8 proti, 1 vzdržan, čestitke, Jolajnen. To so bila glasovanja, zahvaljujem se za disciplinirano delo, saj je bilo nekaj zapletenih delov glasovnih listov, sedaj pa nadaljujemo. So, ich bitte diejenigen, die. Prosim, da tisti, ki želijo biti še naprej tukaj, zasedijo svoja mesta. Tisti, ki želijo zapustiti dvorano, naj to storijo čim prej, da ne bomo motili poteka. In sedaj prehajamo na točko dnevnega reda 12. Gre za vprašanje za ustni odgovor v zvezi z srečanjem Rio plus 20. Besedo dajem komisiji. Gospod Timo Makela, izvolite. What? Okay, thank you, Mr. Chair. Uh... Hvala, predsedujoči. Najprej bi se zahvalil za to priložnost, da vam lahko podam kratko informacijo o pripravah na konferenco Združenih narodov za trajen z podnebje, ki bo potekala od 20. do 22. junija, kako torej tukaj napreduje priprave. Torej, zadeve so se začele odvijati precej hitro. Pred eh, štirimi, sedaj štiri mesece pred začetkom konference. Vse se je združilo, ko so bile države pozvane naj eh, posredujejo svoje prispevke do novembra lani. In tu naj bi se tudi pogajalo o dokumentu, ki je bil objavljen januarja in to bo tudi dokument o rezultatu pogajanj Rio plus 20. To bo tudi rezultat, ki bo zaključek pogajanj v Riju. Prispevki Evropske unije k temu osnutku so bile predvsej dobro sprejeti, predvsem tisti, da mora biti zeleno gospodarstvo, da mora še naprej odigrati pomembno ulogo pri zagotavljanju trajnostnega razvoja. Tudi številne druga vprašanja so bila obravnavana v naših prispevkih, vendar pa dokument za pogajanja v tem trenutku ni zelo osredotočen, ni zelo konkreten, ni zelo operativen. Zato je potrebnega še veliko dela, da bo postal operativen. Prvič smo se pogajali konec januarja v New Yorku in na to smo nadaljevali tudi konec februarja, tudi v New Yorku. Hkrati je Evropski svet razvil svoje nadaljna stališča, ki bodo tudi izoblikovane eh, na svetu marca in bodo določila nadaljne korake in stališče Evropske unije. Tudi vrh, Evropski vrh bo sprejel sklepe v zvezi z konferenci v Riju. Prava pogajanja se bodo po vse vrednosti začela po prvem branju, se pravi konec aprila, začetku maja. Predvsej pozno bo to, bo pa to potem vodilo do končnih pogajanj tik pred konferenco. Naj izpostavim nekaj vprašanj, ki so tukaj zelo pomembna in o katerih se je treba pogajati. Na podlagi pobude Kolumbije in Gvatemale imamo sedaj razpravo o tem, ali naj Rio tudi vključuje razvoj tako imenovanih globalnih ciljev oziroma ciljev eh, sistemskega razvoja, ki bi potem lahko pomogli k izvajanju prehoda, ki bo vodil do trajnostne. Ta razprava v Evropski uniji še poteka in še ni zaključena, ampak eh, zdi se, da podpora temu raste, da naj bi konferenca v Riju določila neke cilje in nakazala pot, ki naj bi jo ubrali po konferenci v Riju in cilje, ki jih je treba doseči. V teh ciljih oziroma v zvezi z temi cilji se komisija osredotoča na pet ključnih področji. če bo to sprejeto, bi se lahko poleg tisočletnih ciljev, ki bodo revidirani leta 2015, osredotočili tudi na ta področja. Nanašajo se na oceane, predvsem na ribolov, potem na degradacijo zemlje, na učinkovitost vode in pa poleg dostopa do vode je to tudi eden od glavnih ciljev, globalnih ciljev, potem pa učinkovitost eh, virov in pa energije, predvsem pa dostop do obnovljivih virov energije na podlagi procesa generalnega sekretarjata Združene narodov, povezanega z energijo, ki sedaj poteka. To sem želel izpostaviti kot eno od tem ki je zelo pomembna. Drugič, seveda bo to vprašanje postavljeno predvsem strani Evropske unije, kako lahko zagotovimo, da, bo, da se bodo cilji, ki bodo postavljeni, tudi izvajali in da bo prišlo do konkretnih ukrepov tako nacionalno, kot tudi mednacionalno um, in globalno, zato da se bodo ti cilji lahko dosegli. To je se daj v tem dokumentu in se prenaša v neke okvirje, v neke smernice. Pot je še dolga, zato da bomo lahko zagotovili, da bodo te ukrepi, o katerih se bomo dogovorili v Riju, da bodo opremljivi, konkretni, praktični, operativni in dovolj ambiciozni, da bodo lahko vodili do rezultatov, kakršnikoli že bodo, oziroma ciljev. Potem sem želel tudi izpostaviti vprašanje o vodenju in upravljanju. Seveda imamo neko, se strinjamo o tem, da je treba razpravljati tudi o reformi, o trajnostnem vodenju in upravljanju v okolju. Reforma institucije je povezana z postavljanjem ciljev in ukrepov potrebujemo stanove, ki bodo lahko tudi uresničile to, kar se bomo dogovorili. Evrops, stališče Evropske unije je bilo, da okoljski stebr trajnostnega razvoja oziroma upravljanja in eh, vodenja, da je krhk in zato je treba okoljski program Združenih narodov nadgraditi v vseh eh, institucijah Združenih narodov. To je samo del razprave. Razprava poteka tudi o širših, v širšem razvoju eh, trajnostnega upravljanja in vodenja in eh, reformah v zvezi s tem, ki se nanaša seveda tudi na vprašanja, ali je potreben poseben svet za trajnostni razvoj in tako naprej. Iz vidika EU so, je razprava o institucionalni reformi širša kot eh, samo glede eh, organov Združenih narodov. Tudi svetovni trgovinski režim mora dati prednost novemu prehodu, ki bo potreben, novi preobrazbi, ki bo potrebna in tudi razprave se morajo nanašati tudi na različne sektore, na zasebne, lokalne in tako naprej. In ta razprava ni zelo daljnosežna zaenkrat. Potem pa je treba omeniti še eh, razpravo o sredstvih izvajanja, predvsem kdo bo karkoli plačeval, če se bomo karkoli dogovorili v Rijo. Ehm, Združeni narodi imajo tudi program za bolj zeleno in vključujoče eh, gospodarstvo, kar zahteva tudi prispevek v višini 2 odstotkov BDP-ja na globalni ravni. In vprašanje je, ali bodo tudi države v razvoju pripravljene to prispevati. Uh, Stroške je treba pokriti in mobilizirati na nacionalni ravni, kajti v interesu vsake posamezne države je, da prispeva k tej preobrazbi. In predvsem najmanj razvite države um, potrebujejo razvojno pomoč za to, da se lahko um, bolje razvijajo. Torej, To so torej točke, o katerih bo tekla razprava, o katerih mora teči razprava, stališča različnih držav in pa skupin držav oziroma regij so različna in lahko rečemo, da je vedno več podpore za idejo, da je potrebno gospod, bolj zeleno gospodarstvo, ki je tudi novo možnost za uh, zagotavljanje trajnostni razvoj. Uh, kar bo hkrati nudilo tudi gospodarske možnosti in pa nova delovna mesta in ustvarjala se bodo tudi nove vrste delovnih mest. In eh, večina se s tem strinja, predvsem tudi v afriških državah, tudi države kot so Kitajska, Japonska in nekatere latinskoameriške države, naprimer Mehika, Čile, Gvatemala, razumejo, da je to nekaj, kar je pomembno. Hkrati pa obstaja določen upor, določena zadržanost proti tem bolj zelenemu in vključujočemu gospodarstvu. Nekatere latinskoameriške države, kot naprimer Venezuela, Bolivija, v določeni meri tudi Brazilija, še niso čisto prepričane, da je to pomembno za svetovno gospodarstvo v prihodnosti, želijo vedeti več, vključno tudi z Indijo in, želijo, in se želijo prepričati, da to ne bo nadomestilo tehničnega razvoja in upoštevati želijo vse vidike eh, trajnostnega razvoja, vključno z gospodarskim in socialnim potem določ, se določeni glasovi bojijo, da gre za nekakšen poskus prevzema strani razvitih držav. No, če sklenem, zadeve se premikajo hitro in se bodo gibale še hitreje do aprila in maja, ko bo prišlo do končnih pogajam, ampak eh, pot naprej za zagotavljanje ambicioznih, konkretnih rezultatov iz RIA ne bo preprosta. Veliko internega dela bo treba upraviti, tako znotraj Evropske unije, predvsem pa tudi zonanja diplomacija bo potrebna za to, da bomo lahko dosegli nek sporazum v Riju, ki bo zadovoljil tudi za Evropsko unijo. In Evropske inštitucije, kot je tudi parlament, lahko in morajo odigrati vodilno vlogo. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa, komisija. Sedaj pa GDA gre. Predstavnica, želite tudi spregovoriti? Bomo to združili? Ne. Sedaj pa da bi besedo kolega Gerbrandi. Pravkar so mu obvestili, da je svet tudi navzoč, tako da prej tam besedo še svetu. Se opravičujem. Um, Hvala lepa naj dodam nekaj k temu, kar je razložil že kolega. Naj začnem, kje smo v procesu Rio plus 20. Svet se popolnoma strinja, da ni dvoma, da si želimo velikega uspeha v Rio. Veliko kompleksne vprašanje, malo časa imamo. Govorimo o predmetu in o tem, kako, in tudi o tem, da moramo vključiti nove dejavnike civilne družbe. Ni dvoma, da bodo nova pogajanja težka. Vstaja tveganje, ki je običajno za diplomacijo. In to nima pravka s trajnostnim razvojem. Nadalje, zato je jasno, da mora politična raven storiti več. Prejšnji teden sem bil na Nairobiju in videl sem nekaj pozitivnih znakov med politiki po svetu da so vključeni sedaj v nacionalne postopke Rio plus 20, pa tudi v mednarodne. To je pomembno in seveda je jasno, da ima Evropski parlament pomembno vlogo pri tem. Tudi prek vaših mrež in nacionalnih stikov. Prav tako potrebujemo jasen rezultat, kot je dajo Timo. Potrebni so ukrepi, cilji in usklajeno delovanje. Naloga pred nami je polna izzivov, vendar pa lahko vam zagotovim, da bo predsedstvo storilo vse, kar je v naši moči, da ne bomo zniževali ambicij, temveč ravno obratno, da bi dosegli resnično naše ambiciozne cilje in rezultat v Rio. Kaj počne dansko predsedstvo? Naj povem enostavno, vse čas delamo na tem dosjeju. Pričakujemo, da bodo vlade poslale svoje sporočila že letos, eh, prosti, ta teden, potem naslednji teden bomo pripravili zaključke sveta, naslednji mesec pa bomo imeli neuradni sestanek ministrov za okolje na Danskem. Če bo potrebno, bomo tudi prilagodili stališča Evropske unije, ko se bodo pogajanja razvijala. Prav tako uradniki vse čas sodelujemo. Danes bomo posredovali spremembe k osnutku tega poročila biroju Rio plus 20. Prav tako imamo precejšnjo navzočnost v New Yorku. Skupaj s komisijo in službo za zananje delovanje počnemo vse, kar je naše moči, da bi bili navzoči. Poreljubili bomo tudi vsako priložnost, ki jo imamo na višjih ravneh, da bi se tudi dvostransko sestali in dosegli pomembne dejavnike v interesirane strani. Zeleno gospodarstvo, tukaj ne gre samo za državo razvoja, to prinaša prednosti tudi za ni samo za razvite države, tudi za državo razvoja in to je pomembno sporočilo. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi skrenili zavezništva s progresivnimi dejavniki, tudi z afriškimi in najmanj razvitimi državami, kot je omenila komisija. To nam je uspelo v Nairobiju prejšnji teden. In končno, storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi skrenili zavezništva tudi s civilno družbo, podjetniškim sektorjem in tako dalje. To bo pomembno tudi v Riju in potem naprej. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Hansen, v imenu sveta. Sedaj pa začenjamo z razpravo. Najprej dobi besedo avtor kolega Grbrandi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala tako komisiji kot svetu za odgovore in za aktualiziranje naše poti v Rio po eni strani je vzpodbudno, da odločno podpirata enak dnevni red kot mi in da vse čas aktivno delujejo na tem področju. Manj obetajoče pa je, ko slišimo, da govorijo o težkem boju in kratkem času, ki ga še imamo. Mislim, da Ne smemo podcenjevati priložnosti, ki so pred nami. Veliko mednarodnih okoljskih pogajanj je nekako paraliziranih in to je sedaj pravi trenutek, še prav posebno za institucionalni okvir, da naredi nekaj korakov naprej in da skuša resnično izboljšati mednarodni institucionalni okvir. Tukaj mislim na vladno stran. Nekaj vprašanj imam. Prvo zadeva usklajevanje med komisijo in svetom. In tudi, ko bomo v Riju, katera od institucij je tista, ki se pogaja primarno, glede na izkušnje prejšnjih velikih konferenc je to zelo pomembno vprašanje. To je torej prvo vprašanje. Drugo, zadeva sedanje stanje, kar se tiče držav v razvoju. V Durbanu, tako se mi zdi, sem razumel, da so se stvari spreminjale. In G77 ni bil tako enoten kot prej. Sta svet in komisija si kaj ogledala to? zavezništva med eh, različnimi državami v razvoju, ali se spet uporabljajo, oddrbano so se, zato da bi spremenili razmere, v katerih smo. Osnutek je bil razočaranje, kot sta komisija in svet povedala, tako da bi bilo dobro, če bi lahko torej razmislili tudi o stikih, ki smo jih eh, imeli v Drbanu. In končno, predsedojoči, Naj preverim svoje zapiske. To sedaj zadeva predstavnika danskega predsedstva. Govorili ste o New Yorku in eh, njegovi sceni, ki ni najboljša za trenutna pogajanja, ker eh, obstajajo tudi drugi elementi, ki so sedaj na zoči pri pogajanju in da bi politična raven morala spodbuditi svoje delovanje konec tedna bomo imeli svet in to je velika priložnost za EU, da pokaže, da jemlje Rio plus 20 zelo resno. Ali ste prepričani, da bomo dobili odločne zaključke v petek? To je prvo vprašanje. In drugo zadeva okoljski vrh naslednji teden. Kaj menite, kaj se bo zgodilo naslednji teden? In še nekaj. Evropski voditelji vladi, kako so vključeni v ta postopek? Hvala lepa. Fort, Hvala lepa, sedaj pa Karl-Heinz Florenc. Prosim. Hvala lepa. Najprej lep, pr, najlepša hvala gospodu Grbrandju za vprašanje. To je bilo potrebno. In eh, ta osnutek. ni tako dober in sedaj mora komisija še kaj postoriti in to je dobro, to je tudi njena naloga potem pa, če si pogledamo, kaj prihaja s strani komisije, kaj slišimo, ravno kar je predstavnik sveta zelo zanimivo spregovoril o dejavnostih, vendar pa v tem dokumentu ne vidim prav veliko konkretnih argumentov, instrumentov ali karkoli že. Mislim, da smo še zelo daleč od eh, dejanskega uspeha ne prepoznam tudi konkretne strategije, kako bi lahko sodelovali, to je omenil že kolega Gerbrandi, ravno kar z G77. Potem imamo mnenje Pibalksa in Potočnika, vendar pa ali je to resnično svet, ali je to komisija, ali je to resnično komisija, ali sta samo Potočnik in Pibalks. Torej, to so vprašanja, ki se porajajo in potem še nekaj. Hvaležen bi bil, če bi sodelovanje med institucijami potekalo tudi v Rio, tako kot pri podnebnih mm, vrhovih. In tu bi lahko tudi mi podali svoj prispevek. Hvala lepa. Hvala lepa. Jo Leinen, potem pa Merkis. Ja, uh, es ist gut zu hören, dass uh, Rat und Kommission. Hvala lepa. Lepo slišati, da se svet in komisija angažirata za ta vrh. Kakšna je vloga Evropske unije? Naša vloga mora biti vodilna. To je nesporno. Pri trajnostni razpravi smo že leta in desetletja dejavni in lahko tudi kar predvsej ponudimo. Upam, da bo politika Evropske unije najprej govorila enotno, o tem je že bilo govora, svet in komisija. Morata biti enotna, gre za skupni projekt. Drugič, naša diplomacija mora spodbujati zavezništva, jih graditi. Obstajajo tudi ugovori, nekateri govorijo, da gre za nekakšno zvijača severa, da bi zavirali razvoj in da bi bili protekcionistični, torej potrebujemo partnerja v državah razvoju. Vprašanje je, koliko nam to uspeva. Najboljše bi seveda bi bilo, če bi Rio lahko sprejel konkretne cilje. Če bo ostalo vse skupaj nejasno, potem tudi uspeha pravega ne bo. Torej, ali smo sposobni v različnih panogah. Eh, sprejeti konkretne cilje, tako kot smo imeli dve stopini cilja pri podnebnih spremembah. Imamo kaj podobnega tudi za ostale panoge na tej konferenci v Riju. Še nekaj. Potrebno je zbrati ustrezne podatke. Imamo zakonodajo o okoljskem računovodstvu, to bi potrebovali globalno gledano, ali obstaja možnost, da bi kaj takega sprejeli, da bi dobili podatke na globalni ravni o zmogljivosti ekosistemov, o mejah obremenitve ekosistemov in morda še nekaj, o tem je že bilo govora, udeležba vseh zainteresiranih strani, morda še prav posebno na mestni ravni. V Rio 92 smo imeli agendo in veliko mest je zelo dejavnih po svetu, mislim, da potrebujemo drugo lokalno agendo za trajnostni razvoj. In to moramo tudi podpreti. Hvala lepa. Sedaj Judith Merkis, potem pa Prodi. Thank you. Uh, uh. Hvala lepa kolega za to vprašanje in hvala lepa komisiji in svetu za odgovore. Ko berem informacijo o procesu Rio plus 20, vidim, da je vse skupaj zelo hipotetično. Lahko bi, morda je možno in tako dalje. Skrbi me. Zelo me skrbi. tri mesece in pol pred eh, dnevom D smo, tega smo že enkrat predložili, ko smo bili nejasni glede ciljev. Če bo preveč čejev in če jih je preveč tri mesece pa pol pred tem, ali bomo dejansko dobili konkretne rezultate, tukaj bi rada odgovor. To je zelo dobro sporočilo in rezultat bi bil čudovit če ne bi imeli vseh teh če in bi lahko rada bi otipljive rezultate. In tukaj imam tudi nekaj prispevkov z moje strani. Na veliko, pri veliko zadevah smo dejavni. V EU, zakaj ne bi bili dejavni globalno? Ne samo Potočnik ali Pibalk sta govorila o tem. Tudi komisarka Hedegard v odboru ITRE lani, osredotočili se bodo na trajnostno energijo za vse. To je čudovita tema in pobuda. In smisel tega je ta, da če bomo preveč razvodeneli naše sporočilo s preveč temami, ne bo rezultata. Torej, najprej moramo si zadati prednostne naloge. Sedaj jih imamo preveč. Ali ne bi bilo dobro, če bi skušali vse združiti globalno gledano, ko imamo veliko eko oznak in tako dalje. To ima vpliv, globalno gledano, če bi morda skušali najti sistem, kjer bi vsak vedel, kakšen je vir, kakšen je učinek, kakšni so okoljski stroški in eh, kakšno je stališče podjetij, naprimer, pri zdravi določenega proizvoda. Mislim, da bi to resnično prineslo veliko. Če bi to Rio prinesel, bi to že bilo nekaj, torej kako sistemsko združeno označevanje in eh, potem tudi, naprimer, energetsko učinkovitost z sistemom zvezdic ali karkoli že. Zakaj ne bi skušali doseči globalnega dogovora o preglednosti, naprimer? To je pa zapravo isto vprašanje. Gre za to, da odprihajajo surovine, naprimer, in uh, o obnašanju podjetij. In ne na zadnje, Rio mora biti pomemben za mikro vrh. To pomeni, da bomo imeli sistem za večje sisteme med državami in celinami. In mislim, da bi to moral biti vrh za državljana. Kako lahko pomagamo državljanom in kako lahko konkretno prispevamo temu, da bo nekdo v Afriki bolje živel. Da bomo lahko ponudili tej osebi trajnostno energijo. Ali lahko to že sedaj storimo, podamo otepljive predloge na mikroravni. To mislim, da bi bil velik dosežek za ta vrh. Vielen Dank, Judith Merkis. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Prodi, potem pa Peter Lize. Grazie, presidente. Eh, io credo... Hvala lepa. Mislim, da je Rio plus 20 priložnost, ki je ne smemo izpustiti. Rio 92 je bil pomemben zaradi napredka v načinu razmišljanja. Bioraznolikost. raznolikost zamisel trajnostnega razvoja. Tako da mislim, da moramo še prav posebno sedaj biti ambiciozni. Potrebujemo določene koncepte in prednostne naloge. Kar se tiče ključnih možnosti, biti moramo jasni, zakaj gre. prek BDP-ja na splošno, moramo razumeti, kaj pomeni iti prek BDP-ja in kaj je vključeno v ta koncept. Torej, moramo ponovno premisliti o naši civilizaciji glede tudi na te dejavnike. Nekaj osnovnih načel je, posamezniki, morajo biti v središču pozornosti. Prav tako gre za koncept javnih dobrin. To pomeni, da sta to dva glavna koncepta podariti. Moramo enakost, to je tudi zelo pomembno. Zaenkrat smo si ogledali zadeve predvsem z vidika vode, ko govorimo o teh konceptih, imajo vsi dostop do javne dobrine, kot je voda. To težavo pa je težko razrešiti. Prav tako imamo energetske težave in tudi vsi drugi naravni viri so pomembni. Potrebno si bo ogledati zadeve znotraj sistema. Nimamo zunanjih dejavnikov, ki bi lahko pomagali. In vsi morajo imeti dostop do naravnih virov. Potrebujemo nek ključ, da bi se izognili ropanju naravnih virov. Če bomo nadaljevali s tem, to ne bo dobro za mir. Tako da mislim, da moramo izpostaviti solidarnost. To je temelj za kohezijo v naših družbah in za možnost eh, dosege sporazumov globalno gledano. Rad bi se zahvalil komisiji in svetov za vse, kar sta storila. Sem pa na voljo tudi kot delegat v Riju za to, da si ogledamo bolj specifična vprašanja in predloge. Kot sem dejal, biti moramo pogumni in ambiciozni s temi predlogi. Kajti samo na tak način, če bomo pogumni, bomo resnično lahko pravili tisto pripravno delo, ki je potrebno za bolj temeljit odnos eh, med lokalno skupnostjo pa vse do mednarodne ravni. Hvala lepa. Šljuter. Peter Lize. Ja, fin. Pa šljuter. Hvala lepa. Hvala lepa svetu in komisiji. Dva konkretna predloga z moje strani. Najprej obstaja vprašanje ali bomo imeli novo okoljsko organizacijo pri Združenih narodih. Pred nekaj meseci sem se pogajal z gospodom Štajnerjem o tem in eh, dal je zelo dober argument. V tem odboru imamo okolje in zdravje skupaj. Sodelujemo s Svetovno zdravstveno organizacijo. Seveda imamo težave pri Svetovni zdravstveni organizaciji ni vse idealno, vendar pa ne bomo je seveda ukinili. Želimo jo izboljšati. In velika prednost pri tej organizaciji je, da je to organizacija Združenih narodov, ki je sklepčna. Lahko sprejemajo sklepe, vsi ministri za zdravje se sestanejo in lahko potem sklepajo o tem in se potem zadeve izboljšajo. In nihče ne dvomi o tem. Pri okolju tega nimamo. Nimamo organizacije Združenih narodov, okoljski ministri se ne sestajajo na ta način in ne sklepajo. Mislim, da se okolje zasluži nekaj takega. Argumenti, ki so proti temu, pravijo, da nekatere organizacije Združenih narodov ne delujejo dobro, to pač govori pri temu, da je potrebno Združene narode temeljito reformirati, ne pomeni pa, da ne bi imeli takšne organizacije. Zato sprašujem svet in komisijo, kakšno stanje na tem področju in prosil bi svet in komisijo, da se energično zauzameta za to točko. Drugič, z velikim zanimanjem sem pisno in sedaj tudi ustno izvedel, da države kot Guatemala se zauzemajo za trajnostni razvoj. To državo dobro poznam, ker sem kot zdravnik nekaj časa tam delal. In ugotovil sem razkorak v tej državi, ki je tako tudi v drugih državah. Veliko je prepoznalo pomen trajnostnega razvoja, vendar pa ministri se ne pogovarjajo med sabo. To je slabše kot v državah članicah Evropske unije, v teh državah. ZDA, Kitajska sta sodelovali na sestanku prejšnji teden, tudi Gvatemala. In so nas blatili zaradi ETS-a in eh, letalskega prometa in tako dalje. In pripričan sem bil, da tisti, ki se pogajajo v Rio plus 20, da obstajajo te težave. Zato bi izredno prosil, da v tem procesu Rio plus 20 predstavnike Gvetamale prosite, da naj nehajo s to zeleno retoriko, pa naj pove, da so proti, če so proti trajnostnemu razvoju, ali pa naj potem prosijo, da naj prometne ministre prosijo, da naj neha s tem pletenjem na področju ETS Evropske unije. To bi bilo že nekaj. Hvala lepa. Hvala lepa, Peter Lize. Naslednji Karl Schlüter, potem pa Ovski. Hvala lepa. Thank you. Omenili ste besedico zeleno gospodarstvo. To veliko krat slišim, pomeni pa veliko zadev. Upam, da to ne pomeni samo rasti s pomočjo zelene tehnologije. Potem pa bi vedno znova povečevali posojila in tako dalje, samo da bi bili bolj zeleni z tehnološkega vidika. To absolutno ne bo razrešilo težav in izjiv, pred katerimi smo. Mislim, da je resnično pravo zeleno gospodarstvo tako, ki ni samo trajnostno z okoljskega vidika, temveč tudi z globalnega in solidarnostnega. Ko bomo videli, da revnejše države tudi imajo pravico do poštenega deleža pri globalnih naravnih virih. To je zeleno gospodarstvo in to pomeni tudi, da je rešitev, ki temelji na rasti, da ustvarjamo delovna mesta, pogosto tudi tako, da uporabljamo lahk dostop do kapitala, to prinaša do mehurčkov in potem kriz. To ni tista prava zelena ekonomija. Če bomo vedno znova uporabljali več virov za rast, ali večji delež vira, to ne bo dobro. Torej, kaj pomeni zeleno gospodarstvo, ko o tem govorite? Upam, da to ne pomeni tako imenovane zelene rasti, kajti to ni ustrezno svetovnim izzivom. Torej, kaj je po vašem mnenju zeleno gospodarstvo? To zame vključuje tudi socialno dimenzijo. Hvala lepa. Sedaj pa Uski, potem pa Belije. Ja, vam děkuji, pane předse. Hvala lepa. Rad bi spregovoril o tem, kar je dejal ravno kar Karl Šliter. Ko govorimo o zelenem gospodarstvu, je to v Evropi jasno, imamo za misli, vemo, kaj to pomeni. V Evropskem parlamentu bi morali to tudi jasno zagovarjati. Kar se razvoja revnejših držav tiče, jim je težko razložiti, da je zeleno gospodarstvo nekaj, kar ni zvijača bogatih, samo zato, da bi zagotovili rast na škodo držav razvoju. To ni enostavna naloga. Rad bi slišal bolj specifično več o tem. Rad bi se zahvalil avtorju za vprašanja, kajti ta vprašanja nam dovoljujejo razpravo o tem čeprav imam nekaj pomislekov. Glede besedice secure, torej zagotoviti. Ne komisija, ne svet ne moreta nič doseči na globalni ravni. Lahko se zauzemata za zadeve, vendar pa, ko jo vprašam, kako pa želite zagotoviti reformo Združenih narodov, potem slišim, da je to nemogoče za Evropo, da potrebujemo globalni dogovor. Sami ne moremo zagotoviti napredka. Vprašanja, o katerih bo govora mm, v Rio plus 20, morajo biti bolj lokalna, bliže državljanom. S tem se strinjam. Veliko krat eh, ponavljamo, pomembne cilje, govorimo o trajnostni rasti, vendar pa če ne bomo ponudili konkretnih in specifičnih zamisli, bomo izgubili našo vodilno vlogo. Naj spostavim eno temo. In to lahko zelo enostavno dosežete in izkoriščite tudi v državah razvoja. Gre za upravljanje z odpadki, naprimer, ali za recikliranje odpadkov, onesnaževanje vode in boj proti temu. Mislim, da lahko ponudimo enostavne rešitve za države v razvoju in prepričan sem, da ste bili v čudovitih tropskih državah, bili pa ste šokirani, ko ste videli, da zažigajo odpadke. In mislim, da moramo okolje tam definitivno izboljšati. Moramo sprožiti trajnostno rast, prav tako pa moramo pomagati pri ustvarjanju novih delovnih mest, izboljšanju standarda v teh revnejših državah. Tako da mislim, da bi te specifične cilje morali globalno podpreti. Tudi v Indoneziji in Maleziji jih skrbi kakovost eh, okolja in vode. Mislim, da je to tema, ki je zelo specifična, ki jo lahko dosežemo in to lahko izvedemo veliko bolje, kot pa samo tako, da imamo slogane za boj proti revščini. Če torej želimo storiti kaj, potem moramo to storiti skupaj. Sama EU tega ne zmorem. Hvala lepa. Sedaj pa Sandrin Belje. Hvala lepa kratka bom. Sledim temu, kar so dejali že moji kolegi. Mislim, da lahko tudi sama izrazim zaskrbljenost glede nenatančnosti ciljev in obvez, ki jih imamo danes. Odgovor sveta in komisije tudi ni pojasnil zadev glede tega, kakšni bi lahko bili cilji tega četrtega vrha. Glede na to bi rada dejala, da v stališču sveta in komisije, tako kot sta predstavljena globalno gledano, ni najti dveh vprašanj. Radi bi jo imeli. Katera jamstva glede opredelitve zelene ekonomije in zelenega razvoja imamo in tudi zamisel glede solidarnosti in trajnostnega razvoja, katere enostavno imamo, da bomo to resnično imeli zajeto, to so, je pomembno vprašanje. In v resoluciji parlamenta smo resnično strajali pri potrebi po opredelitvah in eh, trajnostnem razvoju, kar je potrebno ponovno ponoviti tudi v Rio, kar se tiče vlad. Nisem resnično razumela, kaj pravi ta komisija in svet. Kje smo, kar se vlad tiče? bomo imeli to okoljsko organizacijo, ki bo neodvisna, kakšno stanje stvari pri tem. In potem misija, proračun, vse to me zanima. Več informacij, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Belje. Sedaj ste dobili besedo vsi, ki ste želeli. Mislim, da je bila ta razprava smiselna in potrebna. Dobro je, da smo slišali nekaj vprašanj in da smo se pogovarjali o tem, kaj stoji za besedami. Namreč, kaj razumemo pod besedo zelena rast. Ko bomo nastopili na mednarodni konferenciji, ali moramo spremeniti naše besedilo tako, da bomo razumljivi in tako, da nas bodo razumeli. Kajti včasih pri praktičnih stvarih, ko bomo pri izvajanju, naprimer o ETS-u ali pa o letalskem eh, prometu, je tako, da eh, podajamo neke besede, potem pa ne vemo, kaj eh, dela levica in kaj dela desnica pri izvajanju. Zato mislim, da bi se morali pogovarjati tudi o takšnih stvarih. Poleg tega uh, moramo govoriti tudi o instituciji. Opriš, imel bi vprašanje za komisijo, do kakšne mere je vključena tudi Evropska služba za zunanje delovanje. Kajti to je nekaj, kar si lahko privoščimo glede na Lizbonsko pogodbo. Torej, do kakšne uh, mere se uh, okoljska politika, okolje in tako naprej tematizira uh, med konferencami. Ali že imamo evropsko podnebno in okoljsko diplomacijo. Torej, kje smo na tej poti? In pa uh, zanima me še plačilo, kajti to bo vedno eh, vprašanje ob koncu konference. Kdo bo plačal? Sedaj se borimo za to, da bi opravičili, oprostili nekatere države in ne vemo, kako bi plačali posamične, posamične svežnje. In to so opazili tudi drugi. Torej, do kakšne mere je a, strategija razvita, kar se tiče financiranja. Torej, kaj menite o tem komisijem svet? Imel bi prošnjo za komisijo. Do sedaj smo imeli dobro tradicijo, da je delegacija Evropskega parlamenta bila povsem vključena. Kajti po takšni konferenci moramo tu v odboru za okolje in pa tudi v drugih odborih parlamenta sprejeti potrebno zakonodajo. Zato prosim v imenu odbora za to, da nas boste vključili od prvega trenutka naprej, da nas boste nenehno obveščali, tako kot to poznamo tudi iz konference v Kopenhagnu. Kajti tudi mi imamo svoje naloge kajti konec, smo, konec koncev smo v Riju uh, zastopani z enajstimi državami in tako bomo lažje eh, zagotovili uh, strinjanje za določena stališča, ki jih tam zastopa Evropska unija. Kajti tam smo s tremi institucijami in moja izkušnja kaže sledeče, če se poslanci uh, pogovarjajo z drugimi neposredno, potem lahko posredujemo in bolje pojasni, pojasnimo marsikaj. Zato bi prosil, da bi delegacija Envija bila nenehno vključena od začetka do konca. Prosim, da nas nenehno obveščate in da z nami sodelujete. In seveda se s to prošnjo eh, obračam tudi na dansko predsedstvo, kajti le tako bomo kaj dosegli na vrhu. Sedaj pa tam še enkrat eh, besedo komisiji, pa seveda tudi svetov. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa za vse eh, pripombe, ki ste jih podali. Vidim, da je to, kar si želi eh, parlament, zelo blizu temu, kar si želi komisija. Želimo si praktičnih in konkretnih rezultatov. To je seveda jasno sporočilo. Če mi dovolite, se bom nakratko dotaknil in odgovoril na vprašanja, ki ste jih postavili. Prvo vprašanje se je nanašalo na to, na sledeče. Torej, kako bodo komisija, svet in služba za zelane delovanje povezani? Naj vam povem, da je sodelovanje odlično. Zelo tesno sodelujemo s predsedstvom in sicer preko formalnih kanalov, pa tudi neformalnih kanalov. Ustanovili smo pogajalski tim, ki se stoji iz predstavnikov komisije, potem iz eh, eh, delegatov iz New Yorka in pa iz predsedstva. Torej, to je timsko delo, tako tudi mora biti, kajti ne moremo si privoščiti, da bi potrošili preveč časa v zvezi z notranjimi razpravami. In zabeležil sem, sem si tudi željo Evropskega parlamenta oziroma delegacije Evropskega parlamenta, da bi jo nenehno obveščali. Sedaj eh, razvijamo dokumente o dejstvih in eh, seveda jih bomo tudi posredovali članom Evropskega parlamenta. Potem, kar se tiče vprašanja o državah v razvoju in pa G77. Potem pa spor G77 ali ne bi nekako izkoristili tega in pa vprašanje, ali lahko najdemo partnerje med državami G77. Nesporno jih lahko, kajti G77 ne želi, da bi njihovi člani um, zašli v različne strani, ampak to je vendarle dejstvo. Zlasti afriške države so zelo blizu stališču Evropske unije v zvezi z Rijo. Afriška unija uh, sa 26 člani je sprejela skupno stališče za Rijo. Je zelo praktično, konkretno in zelo blizu stališču, stališču Evropske unije, pa ne samo afriške države obstajajo številne njanse, številne razlike med članicami G77. Problem pa je, da ko pridajo na pogajanja, se navadno strinjajo vsaj o skupnem imenovalcu, torej strinjajo se o tem, za kar so se dogovorili prej. In to je navadno zelo različno in pa bolj konzervativno od stališča Evropske unije. Kolega Mikel z Danske je omenil New York in pa diplomate, ki ne bi smeli biti edini, ki se pogajajo. Res potrebujemo hitro politično vodstvo v tem procesu, ker ti uradniki in diplomati navadno ne morajo doseči vsebinskega preboja. Zato potrebujemo politične voditelje, vključno z Evropskim parlamentom. In ti, te bomo potrebovali in to bo bistvenega pomena. Ta hip oziroma danes zjutraj je celotna Evropska komisija, ne samo Pibalks in Potočnik, razpravljala o Riju, temeleč na dokumentu oziroma na informacijah, govora je, tem, govora je bilo o tem, kako naj bi politično pospešili a, ta pogajanja. Omenil sem tri prioritete in te so bile v središču te razprave in vsi so razmišljali o tem. Vsi bi radi prispevali tudi k varni hrani in pa k izkoreninjanju revščine če spodkopljemo bazo naravnih virov in pa storitve, ki to ponujajo, potem so najbolj prizadeti, najbolj revni in zlasti to velja za države v razvoju. Torej, to je agenda o izkoreninjanju revščine. Imamo pa tudi agendo, da bi zagotovili varno hrano. Torej, ti dve stvari morata biti tudi prioriteta v Rio. Potem ta ničelni osnutek. Lahko bi storili več oziroma kar se tiče uh, vaših skrbi, da nismo dovolj konkretni. Sedaj poskušamo povezati okrog 6000 strani, ki smo jih dobili in vsak uh, vleče v svojo stran. To je tudi logika tega dokumenta. Torej, zgodbe še ni in na tem moramo še delati v naslednjih tednih. Potem pa nekaj konkretnih stvari, ki ste jih omenili. Naprimer, potreba potem, da moramo storiti korak naprej v zvezi z informacijsko bazo in pa v zvezi z eh, odgovornostjo in pa v zvezi s tem, kako bomo merili dosežke, kajte ne moremo doseči nekaj, česar ne moremo meriti. To ste omenjali in to je nekaj, o čemer ta hip intenzivno razpravljamo. nekatere točke so že bolj dozorele v pogajanjih, ampak sedaj moramo uvesti te konkretne ideje, ki jih bomo potem vključili v pogajanja. Economy, that... Potem opredelitev zelenega gospodarstva. Mislim, da moramo začeti govoriti o bolj zelenem in bolj vključujočem gospodarstvu. Tako da bomo zagotovili, da, uh, tako da bomo vključili tudi socialno razsežnost. Kajti mi smo evropejci in mi lahko za našimi politikami najbolje oboroženi z izkušnjami in imamo največ izkušenj s tem, da upoštevamo tudi socialno stran v naših gospodarskih politikah. Toda, kaj mislimo s tem pojmom? Seveda je opredelitev bistvenega pomembna. Gre za to, da prilagajamo gospodarski razvoj realnostim globalnih omejitev in pa da se prilagajamo tudi družbenim potrebam. Tukaj, zato gre tukaj pri zelenem gospodarstvu. Morda še nekaj, kar bi rad povedal za konec. Kaj je končna strategija? Kako se bomo lotili izvajanja? Kajti temu se ne moramo izogniti. To je nesporno stvar, ki se je že pojavila v pogajanjih. Tukaj gre tudi za različne odgovornosti. Naše sporočilo je bilo formalno in neformalno jasno. Ni veliko apetita za to, da bi si pogledali dodatne. Lahko pa si pogledamo, kako se lahko osredotočamo na vire. Ta hip teče razprava o tem, o uradni razvojni pomoči in pa kako bi se lahko bolje sredotočili na najmanj razvite eh, države. Ampak sporočilo je, da to enostavno ne bo dovolj in ne bo delovalo. Nihče se ne sme domišljati, da bi nekdo drug plačal račun, če nekaj počnemo. In ko govorimo o tem prenosu, je okoljski, socialni in gospodarski interes vsake države, da se giblje v tej smeri. In tam, kjer se potrebuje pomoč, tam tja je treba stekati zmogljivosti eh, pomoči in nasvete. Ampak eh, zato trdo delamo eh, na tem, da bi dobili mednarodno institucijo, ki bi bila usposobljena za to, da podpira takšno pot. In seveda, povsem razumemo, da imamo sedaj osnovo virov. In Evropska unija je um, ponovila svoje cilje iz eh, uradne razvojne pomoči. In od tega se ne bomo odmaknili. Ampak seveda moramo mobilizirati tudi javne in zasebne vire za vlaganje v tranzicijo. Tu bom končal. Nekaj pa bo povedal tudi kolega iz sveta. Hvala lepa, Makela. Sedaj pa dam besedo še predstavniku sveta. Aron Hanzen, prosim. Hvala lepa. Zelo kratek bom. Zahvaljujem se tudi v imenu predsedstva za vaše komentarje in vprašanja. Vse smo si zabeležili. Torej, kako delujejo pogajanja v New Yorku. Imamo odličen pogajalski tim in poskušamo ustvariti tim, ki bo zelo močen v pogajanjih. Kajti Evropska unija mora govoriti z enim močnim glasom, ko pridemo v Rio predsedstvo si bo prizadevalo tudi za to, da bo vključilo Evropski parlament poslance, ko bomo enkrat tam. Torej, rad bi se navezal na to, kar je povedal gospod Makila in predvsem bi rad eh, odgovoril na vprašanje, namreč ali smo prepričani, da bo svet ta teden poslal močen signal in naslednji teden. Da, smo prepričani, Evropski svet bo podal močne signale in to bo usmerjalo naše delo kot pogajalce in prepričani smo tudi, da bodo okoljski ministri nasledi, naslednji teden določili mandat in da se bodo približali definiciji za zeleno gospodarstvo. Ne bom se ta hip spuščal v podrobnosti, ampak lahko vam povem, da sedaj govorimo o vključujočem eh, zelenem gospodarstvu, zato da bi vključili tudi socialno razsežnost zelenega gospodarstva. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Hansen. Sedaj pa dam besedo še enkrat avtorju, kolegu. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa svetu in komisiji za njune odgovore. Mislim, da se strinjamo glede ciljev, ampak tudi vidim, da ste ambiciozni eh, in eh, nenehno se pogajate in vi lahko bolje ocenite možnosti. To, da govorite tudi o potrebi po političnem vodstvu, ki ne bi se sedaj vključila. Jaz mislim, da je to ključnega pomena ta hip, torej politično vodstvo in to pomeni vodstvo Evropske unije in to pomeni vodstvo na ravni šefov držav in vlad. To pomeni tudi zaveze se strani predsednikov držav in vlad. In a, eh, veselim se sklepov prihodnega a, eh, Evropskega sveta v petek nisem prav optimističen glede tega, če se spomnim način, kako je svet a, zaključil a, z učinkovitostjo a, in pa z biotska raznovrstnostjo. To ni najbolj ambiciozno, če si želimo uspešnega vrha v Rio. Mislim, da ne smemo podcenjevati priložnosti, ki jo imamo sedaj oziroma 22. junija. Nujno je, da pridemo do močnega mednarodnega sporazuma na tem, viru, na tem vrhu. To je moja prva pripomba. In druga. Sedaj, ko sem prisluhnil vašim pripombam o razvoju pogajanj, imam občutek, da bi lahko Brazilija, gostujoča država, odigrala ključno vlogo. In moje vprašanje za vas bi bilo sledeče. Ali lahko mi, eh, poslanci, storimo kaj, da bi vplivali na Brazilijo in bolj nasplošno? tudi mi imamo omrežja eh, članov parlamenta, ki bi eh, morda imela več želje, da bi mm, vplivala na vlade in da bi se te začele premikati. In moja tretja točka, povsem sem prepričan oziroma imam polno zaupanje o pogajalski tim komisije in sveta in vesel sem, da imamo ta hip dansko predsedstvo. Toda zadeve se zapletajo, težje je, ko uh, stopimo na politično raven, kajti uh, tam eh, so za mizo večji egi. Kako bi lahko zagotovili, da bomo imeli močan in koherenten pogajalski tim? ko bodo za mizo sedeli predsednik komisije in pa šefi držav in vlad. Naj sklenem s tem, da vam vsem zaželim srečo in še več ambicij med pogajanje. In še zadnja beseda. Prosim vas za pisna poročila o prihajajočih mesecih, tako da bomo na poti do Rija vrščas sprejemali informacije. Hvala lepa. Hvala lepa kolega Gerbrandi, mislim, da je bila ta razprava zelo smiselna, kajti čez tri mesece in pol se bo začela konferenca. Imam občutek, da se priprave stopnjujejo in mislim tudi, da potrebujemo jasne signale z vrha. Kajti tukaj gre za zgodovinsko vprašanje, za vprašanje stoletja tukaj gre za vprašanje virov zraka, podnebnih sprememb. In če, bo, če želi Evropska unija prevzeti vodstvo, potem mislim, da bomo morali v naslednjih tednih in mesecih v vseh treh institucijah postoriti še več za to, da nam bo uspelo, da bo uh, konferenca v Riju junija dejansko uspešna, kajti Imeli smo že veliko konferenc v preteklih letih in v mislih imam tudi uh, kop konference. In ko obiščem volivno okro okrožje in ko spregovorimo o konferencah, takrat uh, uh, evropejci izgubijo zaupanje, ali bomo v resnici kos temu velikemu izzivu. In priča smo tudi velike gospodarske in finančne krize, ki uh, nas zadeva vsak dan. Uh, zato bi morali vsi obljubiti, da bomo v naslednjih treh mesecih in pol trdo delali in da izmenjujemo informacije o strategiji, kaj lahko storimo. Potem pa bomo morali skupaj s komisijo in danskim predsedstvom oditi v Rio in dati od sebe vse, zato da bo ta konferenca uspešna, kajti ne moremo se privoščiti več veliko neuspešnih konferenc. Hvala lepa, da ste razpravljali z nami. Razprava je bila plodna in dobra. Veselim se konference v Riju. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. To je točka 13. Tukaj imamo ustno vprašanje kolegice Belije. Naj povem, da, tudi, da so z nami tudi kamermani. To je eh, tretja francoska televizija. Toliko samo, da vas obvestim. In pred, nam, pred nami je zelo vroča razprava in najprej bom dal besedo Katrin Belin, ki je avtorica tega vprašanja. Merci, monsieur le président. Je vais prendre le temps et essayer d'être. Hvala lepa. To bom poskušala, poskusila predstaviti didaktično in jasno lepo bi bilo, če bi odbor za okolje, tako kot tudi drugi okolji, eh, bil pritegnen eh, k posvetovanju eh, in sicer v odboru za razvoj. In lepo bi bilo, če bi tukaj lahko imeli razpravo o učinku sporazuma akta na kmetijstvo in pa na biotsko raznovrstnost. Sporazum akta je zelo aktualna tema v Evropi in sicer že nekaj tednov. In ta teden je ta tema še posebej aktualna v Evropskem parlamentu, kajti prišlo je do raznih dogodkov v zvezi z uporabniki spleta pra, eh, uporabniki interneta pravijo, da eh, pravice, ki izhajajo iz listine temeljnih pravic, niso eh, uresničene in češ, da sporazum akta krši te pravice. Tukaj gre za proizvode in pa za piratstvo oziroma ponarajanje. In to se dogaja tudi na spletu. In to na mednarodni ravni zadeva tudi patentirane proizvode. In v tem okviru postavljam danes vprašanje komisiji. Torej, gre za to, da poskušamo urediti nekaj na mednarodni ravni. Urejamo tudi to, kaj se da zaščititi se patentom. Potem gre za, v tem primeru za zdravila, dobro to razumem, ampak tukaj gre tudi za patente za semena. Torej, eh, ki se na, to, to so semena živih organizmov in to so semena, ki so tako v Evropi patentirana. Imamo na stotine patentov, ki, eh, za katere eh, se zaprosi vsako leto. Tukaj so genetsko spremenjeni organizmi, že nekaj tisočih je, potem gre tukaj za rastline, pa tudi za semena, ki so patentirana v Evropi. V večini primerov Zato zaprosim Monsanto in pa Sigenta, torej to sta veliki podjetje, ki sta dejavni na tem področju. In potem imamo tukaj vprašanje za pravnike. Kako je, ko pride do nas proti? Imamo določeno vrsto oziroma določeno seme ali pa določeno rastlino. ki je eh, predmet patenta oziroma ki je patentirana hkrati pa za njo velja sporazum o zaščiti, v skladu s katerim je mogoče seme in rastline širiti. Kaj se zgodi, če je seme tako predmet dveh sporazumov? In pravniki so nam pač to tako povedali. Pravniki so nam povedali, da potem velja patent in da je patent bolj pomemben kot pa obstoječi sistem certifikatov za rastlinske proizvode. In vemo, kaj to pomeni. Tukaj gre za zelo pomembno temo 21. stoletja. Gre za to, kako se rabijo tla, kako se zagotavlja biotska raznovrstnost in kako bomo zagotovili varno preskrbo s hrano. Tukaj obstaja določena a, a, pravna prisila za kmetovalce, ki so seveda soočeni s finančno stisko. Gre, kajti predvideni so patenti za semena in za rastline. S tem pa trgujajo velika mednarodna podjetja. Naše seme oziroma naše kmetijstvo bi torej, um, za naše kmetovalce bi veljal sporazum akta. In sedaj mi imam vprašanje za komisijo. Sedaj se pogajamo o sporazumu akta in želim vedeti, kateri so ukrepi, katera so jamstva, ki bi jih lahko uverili in zagotovili za to, da v prihodnje Ti certifikati rastlinskega izvora v Evropski uniji bodo tudi zaščiteni. Kaj to pomeni za našo biotsko raznovrstnost? Kaj pomeni to tudi za raznovrstnost evropskega kmetijstva na evropski ravni? Kakšne so perspektive? Vse to so predvideni ukrepi sporazuma akta in zanima me, kaj to pomeni za naše kmetovalce, za proizvodno pri nas in pa za preskrbo za hrano.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 se akta uporablja za vse, ki so pač upravičeni do zaščite, se pravi tudi za patente, blagovne znamke in tako naprej. Akta je sporazum s ciljem boja proti ponarejanju in piratstvu v digitalnem in analognem področju. Tudi pri gospodarski izmenjavi s tretjimi državami. Dejstvo, da sporazum akta pokriva vse, pre, vse pravice intelektualne lastnine. Je bilo to določeno tudi že v direktivi 2004-98 pravice intelektualne lastnine. In to stališče je, komisije je bilo vedno takšno in to je vedno eh, zagovarjala. In zato želimo ponovno spomniti, da tudi direktiva 747 o tem govori. Torej, akta predvideva določene izjeme, patenti so izključene iz. Patenti so izključeni iz kazenskega prava in to kritje je na področju civilnega prava. Akta ni pogodba s ciljem opredeliti intelektualne lastnine. Akta ne nudi definicije za pojem patent in ne želi na novo opredeljevati lastninskih pravic. To je druga razprava. In če je nekaj zaščiteno z patentom, se seveda lahko o tem razpravljamo, ampak to nima veze z akto. Akta določa postopke, sodne in upravne postopke, civilno-pravne, kazensko-pravne postopke, tudi glede eh, carine določa postopke, to je torej sporazum, ki olajša dostop do pravosodja. Cilj akte pa ni, da opredeljuje, kaj je zakonito in kaj ni zakonodaja je tista, ki določa te pojme in nič v sporozumu akta ne kaže na to, da bi se lahko razvilo to vrstno razmišljanje. Torej, akta naj bi razvila ukrepe, ki bi zaščitili intelektualno lastnino, ki je v Evropskem korpusu že od leta 2007 oziroma 2004, to smo že omenili, direktivo iz leta 2004 v zvezi z zaščito intelektualne lastnine. In <coughs> zakonodaja, ki izvaja civilni del akte, Torej, to je pač tisti del, ki bi se lahko nanašal tudi na patente. Ehm, Hvala komisija, nihče drug se ni prijavil k besedi. Bi še enkrat želeli, gospa Bilje? Hvala lepa predsedujoči. Če povzamem, obstajajo dvomi in eh, pomisliki, ki jih poslušam že nekaj mesecev in let v zvezi z prihodnostjo biotske raznolikosti, predvsem v kmetijstvu. Z sprejetjem sporazuma akte v zvezi, v zvezi s tem mislim, da odgovor komisije pušča celo vrsto odprtih vprašanj. Kot jaz razumem, izvedba akte in pa torej sankcije, z izvedbo akte sankcije ne bodo na civilnem področju. Kaj to pomeni? Če imamo biožetov ali nekaj, kar eh, raste konvencionalno ali oziroma je pa tem po nesreči uh, onesnaženo z eh, genetsko spremenjenimi um, proizvodi, kar sodi potem pod patente. Bi šlo to pod civilno pravo, zato ker bi imeli nenamen, nenamerno ponarejanje. Torej, če boste šli v družbo, ki, v podjetje, ki ima patente za uh, genetsko spremenjene izdelke, boste šli v to podjetje in boste zasegli vas material, ki ga imajo ali kako. Torej, isto se dogaja pri medu, torej okužba meda z GSO-ji. Pred pari meseci smo imeli tak problem. In če, tu nek, če gre tukaj za neke kompenzacije, kam boste šli s tem na civilno pravo? Torej, tu imamo isto težave z gospodarstvom, težave z uh, svobodo gibanja in pra, pra, so, omejitev izbere uh, eh, semen strani um, kmetov. Hvala. Torej, želite komisijo odgovoriti na to? Izvolite. Thank you. Hvala, gospod predsedujoči, na hitro. Vprašanje civilnega prava je vprašanje, oziroma je vprašanje, ki je v pristojnosti sodnika. Sodnik za civilno pravo ogotavlja, ali predmet pač sodi pod civilno pravo. Če pride do kontaminacijo na ključno, potem je treba tudi dokazati, da je prišlo do škode. Uh, to ni vedno tako očitno. Pri nenamerni kontaminaciji to ni vedno vidno in kje je tu škoda pri tistem, ki je bil okužen ali pri tistem multinacionalki, ki pravi, da gre za um, ponaredek. To je razprava, v kateri mora odločiti sodnik, ne pa mednarodni sporazum. Komisija bi rada tudi ponovno povdarila, da sporazum akta ne opredeljuje na novo pojma eh, intelektualne lasnine. Pojem patent ali avtorske pravice, to so veljavni pojmi. Kakšno je, eh, kakšno je področje uporabe, to so vse legitimno vprašanje, ampak to ni na mestu tu, ko gre za ukrepe in postopke. Hvala lepa za odgovore na vprašanja kolegice. Sedaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko 14. Tu gre za geografske označbe aromatiziranih vinskih proizvodov. In kolega Bartoloci iz e LS je poročevalec in beseda je njegova. Grazie, signor Presidente, cari colleghi. La, la proposta di... Hvala lepa, spoštovani kolegi. Predlog uredbe komisije na podlagi našega dela je posodobitev trenutno veljavne uredbe, ki ureja geografske označbe za aromatizirane vinske proizvode. Tu gre za aromatizirane pijače na osnovi vina ali za aromatizirane mešane pijače iz vinskih in vinskih proizvodov. Torej, tu naj bi se doseglo neko pojasnilo izvedlo oziroma uvedlo naj bi se neka kako, eh, kak, zahteve kakovosti, pravila kakovosti in komisija bi rada posodobila pravila za to, da bi imeli eh, možnost zagotavljanja kakovosti za aromatizirane vinske proizvode. Tu igramo pomembno vlogo za potrošnike in proizvajalce in nasplošno za kmetijski sektor. Eh, to je pomemben delež vinskega sektorja v Evropi. Gre za trg, ki je zelo pomemben iz vidika tako količine kot kakovosti. Poročevalec se strinja z večjim delom predloga komisije. Splošni pristop v besedilu gre v to smer, da naj bi se pravila uskladila z razvojem standardov na tem področju, z pravili skupne tržne ureditve. Poleg tega pa naj bi se posodobila tudi uporaba tehničnih eh, inovacij. In zato pozitivno sprejemam te predloge in duh, ki se skriva v njem. Kar se tiče te ocene, pa sem predlagal nekaj sprememb, predvsem v 16. točki, kjer se izhaja iz eh, naslednjih eh, načel. Torej, korpus besedila naj bi se prilagodilo tehničnim, s tehničnimi spremembami in uvedejo naj se tisti elementi, ki se nanašajo na predelavo aromatiziranih vinskih proizvodov, naprimer dodajanje arom, alkohola in pa barvil. Pri prodaji je treba omeniti ekskluzivnost. ki velja Evropske unije za te proizvode. Zagotoviti je treba, da se ne uporabljajo GSO-ji in tudi informacije za potrošnike morajo biti na razpolago. Kot je tudi predvideno um, v drugi zakonodaji, mora biti označena tudi geografska označba in sicer v um, sami označbi in v imenovanju in hkrati uh, mora obstajati možnost, da so v aromatiziranih vinskih proizvodih tudi navedeni biološki uh, proizvodi, ki jih vsebuje. Določene točke smo dodali tudi v prilogah za to, da dosežemo posodobitev besedila v povezavi z razvojem in tudi z opozorilom na opredelitev in poskrbitev okusan prilagoditve, torej, ker ni neke specifične ali, um, metode analize za določanje kolesterina. Kar se tiče delegiranih aktov, torej tu smo podali predlog spremembe ta možnost naj se omeji na določeno časovno obdobje. Kajti konec konca gre za geografsko označbo in eh, razvijajo se neke kriteriji, neka merila za določitev te geografske označbe. Strinjam se za cilji komisije in se strinjam tudi s tem, da obstaja tudi neka pravna potreba potem, da se ustvari pravi okvir za geografske značbe. Torej, to so splošne smernice mojega dela. Hvala. Hvala lepa. Poročevalci v Sencah dobijo besede, najprej Marijo Perilo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predlog spremembe uredbe je bolj ali manj sprejemljiv. Lahko dodam še kompromis v zvezi z varnostjo potrošnikov in proizvajalcev. Komisija si je zastavila pravi cilj, želi na novo opredeliti tehnični razvoj in tu naj bi prišlo tudi do prilagoditve zakonodaje in upoštevati je treba tudi mednarodni trg. In iz teh vidikov imamo tu novost v tem predlogu. Pri proizvodnji oziroma naj, navedejo naj se tudi izdelki, ki prihajajo izven. Evropske unije. Najpomembnejši eh, cilj je ta, da se uporabijo enološki postopki, da se upošteva tudi razvoj tehnologije, ki, se, ki se je dogajal v tem sektorju v zadnjih 20 letih. Mislim, da parlament lahko še malce izpili predlog, zato da bomo imeli sistem pravil na evropski ravni za enološko prakso, ki ne bo, ki, torej, ki bo splošno veljaven. Imamo novo prilogo v tej uredbi in tu se omenja ta sektor in zahvaljujem se poročevalcu gospodu Bartolociju za dober predlog in za omembo biološke proizvodne in pa izvo, iz, um, proizvode vin, na osnovi vina. Strinjam se tudi z tem, kar je povedal o aromatiziranih eh, vinskih proizvodih. Tu so določeni problemi tudi z certificiranjem in z navedbo kolesterina. Uh, To je problematično zaradi fermentacije, potrebne so neke posebne metode analize, ki so podobne, kot je navedeno tudi v 110 iz 2008. Hvala lepa za EKR, Ana Rospah. Tak, forsitsna. Ja, uh, jeg, jeg gør det på dansk, tror jeg. altså, Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila poročevalcu za to delo. Gre za res zelo tehnično področje. Nasplošno imajo potrošniki vedno pravice do informacij, odkot nek izdelek prihaja in kaj vsebuje. In ta tehnična posodobitev poskrbi za to, da se tukaj združujejo naše tehnična pravila pri aromatiziranih vinskih proizvodih in drugih alkoholnih proizvodih. To za novo strategijo notranjega trga pomeni, da se odpira nove možnosti in zato smo zagotovo do te mere za to. Če pa gre za to, da se prilagajajo načini delovanja v Evropski uniji, tu pa se začenjajo naše težave tukaj enostavno postavite države članice v mat položaj in komisija preko delegiranih eh, aktov dobiva določene možnosti odločanja o analizah, označbah, geografskih označbah in tako naprej. Če navedem le nekatere, komisija poleg tega dobiva pravico torej izvedbene uh, pristojnosti, torej zato, da, da skrbi za uh, um, izvedbe na dovoljenje. Torej, zopet se omejujejo pravice držav članic. Mora biti možno, da iz, dosežemo isto usklajeno z prostovoljnimi bilateralnimi sporozumi. Ne more biti tako, da gre samo tako, da komisija prevzame vse Eh, vse dovoljenja za vse, česarkoli se lotimo v Evropi. Hvala. Hvala. Zaključili smo seznam poročevalcev v Senci. Na seznamu pa sta še dve, Krista Klas in pa Pilar Ajuzo. Krista Klas najprej, potem pa Pilar Ajuzo. Hvala predsedujoči, hvala poročevalcu. Res gre za tehnično temo na eni strani veliko administrativnih vprašanj je tukaj urejeno. Gre za pijačo, ki vsebuje vino, gre za neko industrijsko pijačo, ki se jo sestavi, ne glede na to, kje. Po drugi strani pa je za me to zelo občutljiv izdelek, ker je povezan z vinom. Zato moramo tudi upoštevati občutljivost tega sektorja. Ne govorimo samo o industrijski pijači, ki se jo tu meša, gre ta dostop eh, do ureditve trga vina in geografske označbe in tako naprej, s tem imam težave. Vem, da ima Nemčija tudi dve geografske označbe, imamo turinško kuhano vino, gospod predsedujoči, ki tudi ni povezan z grozdjem in zato bi mi bilo ljubše, če se to ne bi spuščali v geografske označbe, kajti to je iz ureditve trga vina in to sodi tja. In zato moramo biti previdni, da tu ne pridemo v neko, neko nasprotje. Komisija sedaj predlaga, da moramo dati prednost pojmom vina in da se to ne sme uporabljati za pojme, ki vsebujejo vino, ampak če uh, podjetje v Trierju ali v Bernkaslu napiše polnjeno v Bernkaslu, potem se bo to seveda povezalo tudi z vinsko regijo in z, re, z vini iz tiste regije. Zato je zame to zelo občutljiva tema in moramo biti previdni, da ne bomo škodovali dobrim imenom vin za pijačo, ki se zagotovo giblje tudi uh, v sektorju nizkih cen. Po drugi strani pa poročevalec, gospod Bartoloci, piše, da želi um, navesti tudi ime na tropin. To pa ni realistično, kaj ti govorimo o pijači, ki vsebuje vino, ki je tudi um, sestavljeno iz različnih esenc in tukaj ne moremo iz tega čutiti neko značilno vino. Kako boste opredelili rizling, zato ker je vključen samo v neko mešanico. In tudi tu posegamo na področje vin in prosim, da predloge sprememb 2 in 12 uh, ukine, umaknete. Kar se tiče kolegice Rospah in tega, kar je ona povedala, v zvezi z delegiranimi akti, to v celoti podpiram. Obstajajo tudi področja, ki jih ne bi smeli reševati v delegiranih aktih, ampak bi jih morali rediti v osnovnem pravnem aktu. In tukaj ne pomaga, če tukaj komisiji damo na razpolago neko časovno omejitev, ampak bi res morali tukaj enkrat in za vselej urediti, torej s časovno uh, eh, omitvijo ne moremo kaj dosti začeti. Torej, na tem področju moramo biti zelo previdni in zelo uh, senzibilni. In ne smemo nasprotovati trgovina, tu gre za industrijsko pijačo in zato mora trg, eh, pot na trg Eh, najti z pravilnim imenovanjem, ampak pazimo pa, kaj je tukaj navedeno še dodatno. Hvala, Krista Klas, kolegica Ajuzo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi čestitala poročevalcu za njegovo poročilo in mislim, da je predlog komisije dober, da je tudi prišel v pravem trenutku, Lizbonska pogodba, etiketiranje in ureditev trga vina. Mislim, da je prišlo poročilo v pravem času in dobro je, da se tu upošteva splošna zaveza, da se lahko dodaja tudi alkohol pri aritmetiziranih vinih, torej sangrija, naprimer. 4,7 odstotkov na mesto 4,5 in to, kar je povedala gospa Klas, je treba seveda zahtevati, da se navedejo sorte pri teh pijačah, ki vsebujo vino. Če je to vino, ki se proizvede v Evropski uniji, morda lahko to naredimo. ko govorite o dodajanju alkohola, mora biti to nekaj, kar poteka na prostovoljni ravni. In eh, zato sem v zvezi s tem tudi podala nekaj predlogov. Potem pa sangrija in še drugi, ki so španski proizvodi. Te pojme je treba uh, spremeniti, zato da države uh, v katerih se ti proizvodi ne proizvajajo. kjer pa se samo prodajo, da se tudi uporabljajo te pojme sangrija in aklarejo. Torej, to je treba še dodati v zvezi s prodajnim imenovanjem. Geografske označbe in pa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 rad bi povedal, da splošno gledano za naš predlog eh, je precejšna podpora. Mislim, da je bil skrajni čas, da je komisija predelala to zakonodajo, ki vhaja iz leta 1991 in je v marsikaterem pogledu postala zastarana. Zato smo pa skušali preformulirati določene zadeve. Rad bi omenil nekaj zadev, ki so jih omenili kolegi. Uh, rad bi izpostavil sledeče. To, da bi se omenjalo vinsko sorpo na aromatiziranih vinskih proizvodih, veste, da imamo zakonodajo in določbe, ki pokrivajo možnost, da za določene eh, vina, ki lahko profitirajo zaradi geografskih označb in tukaj se lahko govorijo o raznolikostih. Potem pa so druga vina, ki so podvržena drugim zelo strogim pravilom. To je pokrito v uredbi um, sveta za označevanje vin. in predlogi sprememb niso tu čisto popolni, kaj ti pokriva samo določene uh, določbe, ne pa tudi splošnih določb v zvezi za enotni um, sud. Omenil bi tudi sledeče, veste, da določena vina ima tudi svoje nazive, torej burgundska vina, f, uh, itali, določena italijanska vina in tako naprej. Potem pa imamo tudi primere, kjer, imena, uh, sluča, kjer imena slučajno se opadajo z geografskimi označbami. Zato je nujno, da ste obveščeni v zvezi z posledicami, če boste to ponovno izpostavili tudi pri aromatiziranih vinskih proizvodih. Uh, potem naslednja zadeva se nanaša na uh, uporabo zakonodaje o organskih proizvodih. Imamo tudi zakonodajo o organskih vinih, o bioloških vinih in uh, ta zakonodaja velja tudi tukaj. Mislim, da gre tu tudi za neposredno uh, veljavo tudi zakonodajo o bioloških vinih, tudi na tem področju kar se tiče politike geografskih označb in označb porekla, je zakonodaja iz leta 1991 govorila le o geografskih označbah. Sedaj pa imamo tudi sporazum TRIPS in zato smo morali to posodobiti. Sedaj imamo štiri uh, različna geografska. Po, um, označbe porekla in to boš seveda tudi se nadaljevalo. Želeli smo uskladiti to zakonodajo, oziroma še bolje uskladiti in zato smo tudi predstavili um, poglavje o označbah, o geografskih označbah in označbah porekla, kjer gre tudi za zaščito obojega, za določena hranila skušali smo biti torej, dosledni in pa pregledni in ščitili, želeli smo zaščititi te oznake z bilateralnimi sporazumi oziroma prostotrgovinskimi eh, sporazumi s tretjimi državami. Zato smo tudi tu potrebovali podobno zakonodajo, kot velja za vina. Kar se tiče pripombe v, v zvezi s sangrijo in klerejo, eh, komisija je pač želela ohraniti pravila, zato je ne želimo spreminjati pravil, ki že obstajajo v uredbi 1601 iz 91. Torej, to je predlog, ki je pomemben v tem zakonodajnem predlogu, ampak tudi v drugih zakonodajnih eh, postopkih vemo, kakšno splošno razpravo je to sprožilo v zvezi z delegiranimi akti. čim več določb naj bi bilo v sami uredbi in eh, to bi se nanašalo na številna področja. Želeli smo pa tudi vključiti delegiranje akte, kajti tako bodo lahko institucije bolj proaktivne in odzivne pri posodabljanju določenih tehničnih vprašanj v zakonodaji Evropske unije. Potem pa še končna točka, v kateri sem želel spremeniti analitične metode, torej predlagamo metodologijo, ki je neposredno povezana z. analizo, pri, ki se jo izvaja v mednarodni organizaciji za vino in to je v točki 3 tretjega zakonodajnega predloga. Hvala. Hvala za zaključek, bi dal besedo še poročevalcu. Sì, grazie, Ege. Hvala lepa, predsedoči, hvala lepa vsem kolegom za njihov prispevek. Mislim, da na podlagi tega, kar smo slišali, lahko rečem, da bomo si ogledali nekatere vprašanja, o katerih je bilo govora. Moram pa reči, da sem odprt za široko razpravo glede teh vprašanj. Naprimer, poblastila delegirana komisije. Naj pa izpostavim, da je to v določeni meri že pokrito s pogodbo o delovanju Evropske unije. Mislim, da bi bilo nekoliko težavno za parlament, če bi prevzeli pooblastila, ki so tehnične narave in kjer morda se tudi ne bi mogli aktualno odzvati. Kar sem skušal storiti, je bilo to, da sem želel omejiti čas, ko delegiramo pooblastila komisiji. To pomeni, da bi skrajšali rok, da bi bil krajši, kot je v predlogu, in bi tako parlament lahko izvajal potrebne kontrole in nadzor. In bi lahko tudi eh, se odločal, kako nadaljevati. Drugo vprašanje je seveda vprašanje zaščitenega porekla in izvora. Tukaj bi rad izpostavil, da gre tukaj za razliko z vinom. Seveda so splošne smernice podobne, vendar pa tukaj gre za drugačen proizvod. Ni, ne gre za vino, gre za aromatizirano vino in ima zato drugačne lastnosti, ni smiselno to neposredno primerjati z vinom. Lahko uporabimo splošna orodja, če želimo, vendar pa potrebno jih je prikrojiti specifičnim možnostim in razmeram. Torej, sprašujem se, ali bi morda ne bilo zanimivo dati vzpodbude za določene proizvode, da bi izboljšali kakovost. Vendar pa glede na to, kar ste dejali, in da bi se zahvalil vsem, ki ste spregovorili, mislim, da je jasno, da bomo lahko zajeli vse vaše pripombe in stališča, ki smo jih slišali. Seveda, sem odprt za kakršnakoli pojasnila, tudi glede predlogov sprememb, ki jih bomo dobili. Upam, da bomo lahko sodelovali, tako da bomo, kolikor se le da, lahko ohranili pomembno panogo v Evropi, tudi za potrošnike. Hvala lepa, gospod Bartoloci. Predloge sprememb je potrebno še podati. Do 8. marca in v našem odboru. Bomo 25. aprila glasovali o tem, junija pa bo ta tema obravnavana na plenarnem zasedanju. Tako, zaključili smo z dnevnim redom za danes. Vidimo se jutri spet ob desetih, točno ob desetih. Ukvarjali se bomo z gospodarnim ravnanjem zviri v Evropi. Želim vam prijeten večer.